na svoja mesta in da prenehate klepetati. Hvala lepa. Zapisnik, ki je bil sprejet za sejo 16. novembra, je zdaj na voljo. Če ni nobenih pripomb,